ki so podpisali izjavo. Naj eh, podpis, predpisnike in vlagatelje naj jim čestitam in eh, kolegica Fajon eh, se verjetno želi oglasiti. Brevement, au nom de mes quatre collègues, je voulais remercier chaleureusement tous les membres du Parlement qui ont permis euh, l'adoption de cette initiative. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem, ki so omogočili to, da se sprovede to pobudo. To je jasen znak, da ki, jasen signal, ki ga pošiljamo našim južnim sosedom, posebej mladini. Komisija, komisija naj sedaj čim prej sprejme predloge za to, da bodo te programi dejansko tudi uresničeni. Grazie, grazie,